skupine so mi poslale sporočilo o imenovanjih v odbore. To je zapisano v zapisniku. Če ne bo nihče imel ugovorov, bodo ta imenovanja potrjena. Dobro. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje za odgovor za razpravo in sicer dostop slepih do knjig. Najprej dobi besedo gospa Macuni za pet minut. Izvolite. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, to vprašanje izhaja iz odbora za peticije, tam sem predsednica. Vprašanje je poslala Svetovna zveza slepih, zahtevajo, da Evropski parlament posreduje, zato da bi podprli podpis obvezujoče mednarodne pogodbe, zato da bi slepim in osebam za zmanjšano zmožnostjo branja zagotovili, da berejo v brajlovi pisavi, pisavo v velikem tisku ali pa da bi imeli dostop do tiskanega gradiva tudi v audio obliki. Trenutno je samo 5 odstotkov takšnega materijala na voljo v ustreznih oblikah. Pozivajo komisijo in svet, da podpiše to pogodbo. In obe instituciji sta priporočali prostovoljne pogodbe ali samo prostovoljna priporočila pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino. To je šibek pristop, ki ne podpira pravic ključnega dela evropskih državljanov. Ne smemo jih izločiti. Ome, omejitve glede prostega dostopa do tiskanega gradiva ima več posledic, ima socialne posledice, kulturne posledice in tudi negativno vpliva na raven emancipacije in samostojnosti med državljani. Pomembne študije so pokazale, da lahko z brajlovo pisavo, če se jo ljudje naučijo zgodaj v otroštvu, razvijajo svoje spretnosti in da jim to pomaga pri razvoju osebnosti. Zato moramo imeti prožen pristop do avtorskih pravic za tiste, ki so slepi ali imajo zmanjšane možnosti branja. Drugače diskriminiramo proti njim. Volja komisije in sveta je, tako se zdi, v nasprotju z strategijo 2010-2020 za slepe in slabovidne. Ne upošteva zahteve tega parlamenta o tem, da bi izkoristili potencial kulturnih in ustvarjalnih industrij. To prav tako ne upošteva nalog, ki jih imamo v pogodbi. Prav tako je to proti konvenciji Združenih narodov o slepih in slabovidnih. Ne razumem pa, zakaj komisija na tako občutljivem področju ne spremeni svojega mnenja. Evropska unija je podpisnica te pogodbe o avtorskih pravicah. Trenutno je to tudi pred odborom o avtorskih pravicah, govorijo o tej pogodbi in mi v Evropskem parlamentu svet in komisijo pozivamo, da preučijo svoje stališča. Sprašujemo, kako lahko komisija in svet tukaj in sedaj sedita in se pogajata, pri tem pa zanemarjata razpravo o boju proti diskriminaciji. Ko govorimo o boju proti diskriminaciji, še posebej o tem, da moramo izboljšati pravice invalidov, mislim, da moramo vse skupaj ustrezno upoštevati. Mislim, da je to ovira, ki jo lahko takoj odpravimo. Lahko sicer govorimo o gospodarskih prednostih in pomanjkljivostih, ampak držati se moramo temeljnega načela. To je, da gospodarski razlogi nikoli ne smejo prevladati nad potrebo po zaščiti temeljnih pravic. Sem predsednica odbora za peticije in naš odbor se je odločil, da bo uložil to vprašanje za ustni odgovor, zato da bi komisijo in svet spodbudili, da si premislite, da bi bili bolj konsistentni in v skladu s tem, kar je parlament pred kratkim zahteval. Hvala. Hvala lepa, kolegica hvala za to, da ste se držali časa za govor. In naslednji dobi besedo za tri minute gospod Barnier. Hvala lepa, gospod predsedajoči, pozdravljeni vsi in hvala lepa, da ste mi dali možnost, da govorim o tej izjemi za avtorske pravice za slepe in slabovidne. Evropska unija ima urednote in odločeni smo, da bomo spodbujali pravice invalidov. Veliko organizacije, ki jih podpiramo, organizacije se borijo za pravice invalidov. Zagotoviti jim moramo, da bodo lahko sodelovali v vseh vidikih življenja, tudi v kulturnem življenju. Gospa Maconi, omenili ste strategijo 2010-2020 za invalide in mi seveda podpiramo priznavanje pravic invalidov. Te pravice so zapisane tudi v Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov in tudi v listini o temeljnih pravicah. To je vizija, ki jo imamo in to je vizija, ki jo branimo v razpravah, ki trenutno potekajo tudi v okviru Svetovne organizacije za intelektualno lastnino. Nekaj želim pojasniti. Del razprave se povezuje z potrebo in koristnostjo pravne zahteve za to, da bi zagotovili odstopanje od avtorskih pravic za slepe in slabovilne. To je cilj, ki ga imamo vsi, ampak zanima me, ali za to potrebujemo novo mednarodno pogodbo. Pri tej razpravi moramo biti pragmatični. Posvetiti se moramo bolj nujnemu vprašanju, namreč trenutnemu besedilu, ki ga imamo pred sabo in ga obravnavamo. Ali lahko za vsebino tega besedila zagotovimo praktično, učinkovito in verodostojno rešitev za slepe in slabovidne? V Evropski uniji trenutno že velja zakonodaja na tem področju in povem vam lahko, da so države članice že uvedle svoje odstopanja za slepe in slabovidne v skladu z listino o temeljih pravicah in v, z, in v skladu z direktivo o avtorskih pravicah. Imamo tudi določbe na evropski ravni za sodelovanje z organizacijami, ki predstavljajo slepe in slabovidne. Poleg tega odstopanja moramo zagotoviti tudi, da bomo jim zagotovili ustrezno sodelovanje med tistimi ustvarjavci, in slepimi in slabovidnimi, zato da bodo knjige čim prej na voljo tistim, ki jih potrebujejo. Potreba po dostopnih knjigah za slepe in slabovidne je velika in nujna, zato moramo poskrbeti za to, da bo glavni cilj naše razprave ta, da bomo našli ustrezne rešitve, ki bodo specifične, praktične in učinkovite. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje, mislim, da se moramo temu posvetiti v razpravi in najti moramo skupno stališče med različnimi zainteresiranimi stranmi, zato da bomo našli ustrezni pravni instrument, ali bo to priporočilo ali pogodba, ne vem. Sam sem odprt za vse možnosti. Evropska komisija in Evropska unija smo pripravljeni za konstruktivne razprave, želimo doseči napredek v tej razpravi. Prejšnje besedilo je bilo podprto, sedaj pripravljamo še boljše besedilo. Prejšnje besedilo je podpirala tudi Svetovna zveza slepih, ampak mislim, da moramo iti še dlje. Zagotoviti moramo bolj praktično vsebino. Na zadnjem zasedanju Svetovne organizacije za intelektualno lasnino je Evropska unija zahtevala, da imamo odprte razprave o tem besedilu, ki ga je treba izboljšati. Naše stališče o tem, kakšne bi morale biti izboljšave, je objavljeno. Poslali smo ga tudi našim partnerjem in zainteresiranim organizacijam. Zato vse zainteresirane strani v tej razpravi spodbujamo, da se čim prej lotimo dela. Gospa Maconi, to je tema, ki me zanima in to je tema, s katero se osebno ukvarjam in pri tem sodelujem z organizacijami za slepe. Čim prej želim, da začnemo dialog z vsemi zainteresiranimi stranmi, zato da bomo čim prej našli rešitev, da problem rešimo na najboljši možen način. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa govorniki v imenu skupin. Najprej gospa Basescu za minuto in pol v imenu skupina LS. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podpiram pobudo gospe Maconi, da smo vložili to ustno vprašanje. 30 milijonov ljudi je v Evropi z motnjami vida, zato so dodatni ukrepi potrebni. Zato, da tem ljudem ne bomo omejevali dostopa do knjig, kajti tako jim omejujemo možnost vključevanja v trg dela, v izobraževanje, v usposabljanje. Številke kažejo, da manj kot četrtina ljudi z motnjami vida dejansko dobi delovno mesto. Zato moramo tehniko izkoristiti za to, da povečamo število knjig, ki so na voljo slepim in slabovidnim. Zato je zelo pomembno, da zagotovimo več različnih formatov. Sveda obstajajo knjige v brejlovi pisavi, ampak imamo tudi audio knjige in elektronske knjige, vendar Nimamo pa še okvira, ki bi omogočal centralizirano objavo knjig. Zato svet in komisijo pozivam, da storite vse, kar je v njuni moči, da zagotovimo odstopanje glede avtorskih pravic za te primere. Mislim, da moramo spodbujati tudi izmenjavo dobrih praks med državami članicami. V moji državi so knjižnice poskrbele za to, da so določene zbirke na voljo tudi v obliki primerne za slepe in slabovidne, zato pozivam tudi založnike, da omogočijo odstopanje avtorskih pravic za ljudi, ki imajo težave z vidom. Hvala. Hvala lepa. Naslednji v imenu socialistov je gospod Cashman za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Barnije, dobro vas poznam. Nimate časa za diskriminacijo in že, že zelo dolgo vas poznam in vem, da zagovarjate načelo enakosti. Zato vas pozivam, da greste še dlje. Kakor veste, moramo pozitivno ukrepati, rešiti moramo to pomankanje knjig za slepe in slabovidne. Spoštovati moramo tudi zakonodajo o avtorskih pravicah in parlament podpira obvezojočo pogodbo. Organizacije slepih podpira obvezojočo pogodbo in tudi večina držav podpira obvezojočo pogodbo. Zato, komisar, vas pozivam, da greste še dlje zelo dobro zgodovino imate na podlagi zagotovljene enakih možnosti za vse, ampak slepi povsod po svetu so žrtve pomankanja knjig. Ne vem, zakaj bi ustvarjalci knjig bili ovira za dostop. Ali si lahko predstavljamo svet brez dostopa do del, kot so Shakespeare, Hugo in drugi, ki obogatijo naše življenje? Prosim vas, da storite vse, kar je v vaši moči. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je v imenu skupine Alde, gospa Hawking. Za minuto in pol. You, uh... Hvala lepa. V zadnjih dveh letih smo slišali veliko razprav v tem parlamentu o tem, da se moramo držati pravil dvojček, šesterček ali fiskalni pakt. Ko govorimo o denarju in proračunih, se moramo držati pravil, ampak ko govorimo o invalidih ali o tistih, ki vlagajo peticije, uh, smo dosedaj slišali, da so priporočila in mehka zakonodaja ter prostovoljne licence boljša rešitev. Komisar Barnje, govorili ste o sodelovanju, o tem, da moramo imeti boljše rešitve in rekli ste, da so odprti za odprte in odkrite razprave. Ampak komisija ne spodbuja dostopa slepih do knjig in tako težko rečemo, da se držite svojih besed. Sedaj pa ste rekli, da, ampak ne še še več pogajanj potrebujemo. V moji državi, na Irskem, je nacionalni svet za slepe dejal, da milijoni slepih nimajo dostopa do knjig. Samo nekaj odstotkov knjig se preoblikuje v formate, ki jih lahko berejo. Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov nam govori jasno in to mm, govori tudi parlament in organizacije za slepe, prosim vas, pripravite načrt. Danes vas samo prosimo, da stopite na to pot. Hvala. Hvala lepa in hvala lepa še posebej za 10 sekund, ki ste nam jih poklonili. V imenu zelenih pa za minuto in pol kolegica Auken. Ja, hvala lepa, gospod komisar. Ne želim ponavljati tega, kar smo že slišali o tem, kako velik problem je ta. To je zelo velik problem, to je škandal. Predstavili ste strategijo, ampak zaenkrat se ni še zgodilo nič. V primerjavi z preteklostjo se ni zgodilo nič. Zelo veliko lepih besed slišimo, ampak zgodi se nič. Ne bom tako prijazna kot kolega Cashman, ki je bil zelo prijazen do vas. Potrebujemo neposredne odgovore od vas. Želimo pogodbo. To želimo od vas. Jasna pravila, ne smemo dopustiti, da tukaj pravite, govoriti moramo z partnerji. To je samo bla, bla, bla. Dejansko se ne zgodi nič. To smo rekli v preteklosti in to sedaj ponavljamo. V parlamentu smo si edini. Tudi večina držav članic je z nami. Ne smemo vam dovoliti, da se boste tukaj izgovorili. Potrebujemo pogodbo z obvezujočimi dogovori in ne z nekimi sekundarnimi rešitvami, kot je mehka zakonodaja in neobvezujoča, neobvezujoči dogovori. Ne gre za to, da bi služili denar, gre za to, da moramo zagotoviti slepim enake možnosti, kot jih imamo mi. Kolega Cashman je dejal, da je grozno, če si predstavljamo, da toliko ljudi nima dostopa do del svetovnih velikanov, dotiskanega gradiva, zato ker nima preprosto dostopa do tega. Upam, da boste tole vzeli resno, gospod komisar. Hvala. Hvala lepa. Sedaj po imenu skupine EFT, gospod Morganti, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljen še enkrat, gospod Barnier. V Italiji je bila nedavno objavljena študija. Piše, da nekdo, ki je slep ali slaboviden, prebere devet knjig na leto. 30 odstotkov bralcev bere vsak dan. Branje je ključnega pomena, ključnega pomena tudi za ljudi, ki imajo težave z vidom. Zato je neumno, da ne moremo rešiti teh vprašanj, ki so v bistvu vprašanje avtorskih pravic. Imamo nove digitalne formate in druge oblike, ki bi lahko povečali dostop do knjig, ampak avtorske pravice pogosto postanejo nepremagljiva ovira, zato ker to vpliva na stroške in besedo imajo tudi založniki in uredniki. Mislim, da moramo najti izjemo za te knjige. Potrebujemo pogodbo, ki je obvezujoča, zato da se lahko izognemo diskrimin diskriminaciji. Knjige so kultura in. Slepi in slabovidni morajo imeti enake pravice kot vsi ostali, zato da lahko črpajo iz tega zelo dragocenega vira. To je pogosto priložnost, ki jo skupnost slepih pogosto izkorišča. Sedaj pa govorniki v lastnem imenu, prvi ima besedo gospod Beker za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar, sem član odbora za peticije in zauzemam se za to, da nimamo neobvezujočih pravil. V duhu resolucije gospe Maconi mislim, da je jasno, da bomo kmalo imeli dodatne korake. Še posebej, če si ogledamo splet v Nemčiji in v Švici, bodo kmalo sprejeti novi koraki in ko se na spletu pojavi to vprašanje, bo tema še bolj uroča pozdravljam, da bodo ta vprašanja sedaj urejena na evropski ravni. Na srečo se zaradi napredka v medicini manjša število uh, slepih, zato se kot član odbora za peticije zauzemam za to, gospod komisar, da bi uredili stvari za slepe in slabovidne in da bi jim zagotovili dostop do največjega bogatstva kulture, do knjig. Hvala. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa gospod Prendergast, minuta. Hvala lepa. To ustno vprašanje še enkrat izpostavljam. Pravice glede avtorske pogodbe. Tisti, ki slabo vidijo in ki so slepi, imajo isto pravico do dostopa do knjig, vendar pa realnost je popolnoma drugačna. Kajti še vedno morajo biti odvisni od dobrodelnosti. Veliko organizacij, tudi organizacija za disleksijo in disleksijska organizacija na Irskem, je že pozivala k temu, da bi komisija in svet ustvarili obvezojočo zakonodajo, kar se avtorskih pravic tiče na tem področju. Vendar pa še vedno komisija in eh, svet zagovarjata mehko zakonodajo. Kljub temu, da strokovnjaki in organizacije prosijo za obvezujočo zakonodajo. Moramo eh, omogočiti več knjig za slepe in slabovidne. To bi bila prava pot. Potrebujemo obvezujočo zakonodajo. To je jasno meni in moralo bi biti jasno vsem v parlamentu. Hvala lepa. Naslednji, gospod Berlinguer, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Danes zahtevamo novo pogodbo. Ta bi naj jamčila namensko odstopanje od avtorskih pravic za slepe in slabovidne. To je ena temeljnih pravic, pravica do kulture. Evropska unija ni bila preveč dejavna na tem področju, še prav posebno ne komisija. Nismo storili dovolj. Mislim, da so bili preveč konservativni. Prav, zaprav so bojkotirali pogodbo. Govorimo o predlogih sprememb novembra v Ženevi, ki jih je vložila EU. Sedaj se moramo premakniti od eh, velikih besed in dejansko prejiti k dejanjem. Prostovoljni dogovori niso dovolj, potrebujemo obvezujočo pogodbo. Prav tako moramo odstraniti pravne uvire, ki onemogočajo brelove knjige in eh, knjige v elektronskem formatu. Te so tako pomembne za slepe in slabovidne ne moramo sprejemati, da je pogodba tveganja za avtorske pravice kot take. Hvala lepa. Naslednja gospa Blinkevič Jute, minuta. Gerbiamas komisarje, Evropoje gyvena milijon. Hvala lepa, gospod komisar. Milijoni ljudi v Evropski uniji morajo imeti dostop do knjig v različnih formatih, v brejlovi, brejlovi pisave ali v digitalni obliki. Vendar pa te knjige niso zanimive za založnike. Zato je samo 5 odstotkov knjig v tem formatu, ki je dostopen slepim in slabovidnim. Nimamo zakonodaje, ki bi ponujala izjeme za avtorske pravice za invalidne osebe. Gospod komisar, ma ne mislite, da bi morali spremeniti razmere, da bi morali zato spremeniti tudi zakone o avtorskih pravicah, tako bi potem lahko imeli več knjig za slepe in slabovidne po EU in tudi izven. Prosim komisijo, da podpre zavezojoč dogovor, ki bi omogočilo razširjanje knjig globalno. Govori se o tem, da bi naj pripravili osnutek pogodbe, kako bi zagotovili dostop za, do knjig za invalidne osebe. Prosimo tudi v imenu slepih in slabovidnih Litve, da to storite. Hvala lepa. Sedaj pa postopek HDI, pritegnite pozornost predsedojočega. Imamo seveda več javljen besedi, kot imamo časa. Imamo pet minut na razpolago, predlagam vam, imam deset javljen, da sprememo govornika iz vsake politične skupine, tudi izmed samostojnih poslancev, tako da bomo imeli sedem javljanj k besedi. Če se boste dejansko držali minute, ki je predvidena, bomo lahko morda dali besedo še ostalim trem. Če pa ne boste dobili besede, se zahvalite kolegom. Najprej gospod Koza kot prvi. Hvala lepa, gospod predsedoči. Na splošno v družbi ne razmišljamo tako ne potrebujemo ovir, vendar pa velik del ljudi, ki so invalidi, nimajo dostop do informacij. K temu spadajo tudi slepi in slabovidni, o katerih govorimo danes. se pravi, čujemo tehnične težave. Gospod predsedujoči, rad bi vas prosil za to, da v zapisnik zapišete sledeče. Svojo tolmačko sem prosil, da naj preneha tolmačiti. Torej, šlo je za znakovno tolmačenje, tako da boste razumeli, kako težavno je, če ne dobimo informacij. Hvala lepa. Herzlichen Dank, Herr Hvala lepa. Naslednja gospa Tikao, minuta. Dan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. O Evropski uniji je manj kot pet odstotkov knjig na razpolago slepim in slabovidnim morali pa bi imeti dostop do teh knjig v Brajlovi pisavi eh, z velikimi tiskanimi črki ali v digitalni obliki. Ta oblik, eh, skupina oseb nima dostopa do knjig, ne v knjižnicah, ne v knjigarnah. V knjižnicah bi morali imeti posebne naprave, ki bi dovoljevale branje knjig v Brajlovi pisavi. Prav tako bi morali imeti dostop do knjig v elektronski obliki. Eh, večina teh oseb tudi ni zaposlenih in imajo tudi nizke prihodke za to. Dostop do knjig po razumni ceni je zato ključnega pomena. Evropska unija bi morala pripraviti katalog vseh eh, knjig, ki so na voljo v teh formatih. Slepi in slabovidni morajo imeti dostop do knjig. Hvala lepa. Hvala lepa pa Bilbao, minuta. Hvala lepa, gospod predsedoči, gospod komisar, veliko slepih in slabovidnih nam danes poslušajo. Nas danes poslušajo. Samo pet odstotkov knjige dostopnih eh, za te ljudi. Sicer imamo strategijo, ki pa ni obrodila sodov. Morajo pa te osebe imeti možnost, da berejo tako, kot si ostali danes. Nimamo orodi za to, da bi potešili njihovo žejo po branju. Potrebujemo obvezojočo pogodbo za to, da bi imeli dostop do kulture, ne da bi jih vsak dan spominjali na to, da so invalidne osebe. Pomislite na njihove želje, pričakovanja in jim to omogočite, ne pozabite, da Je veliko ljudi, ki ima kakšno vrsto invalidnosti. Als Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lichtenberger, minuta. Oh, Hvala lepa. Gospod komisar, vaš odgovor me je precej razočaral. Očitno želite ostati pri starem sistemu, da bi imeli težavno pogajanje za vsako državo in da spet ne bomo zagotovili dostopa do literature da torej ne bomo omogočili več alternativ za slabe, za slepe in slabovidne, prostite. To je še toliko bolj žalostno, ker želi EU eh, blokirati korak naprej v svetovni trgovinski organizaciji, čeprav bi drugi partneri želeli iti naprej. Tukaj mislim, da smo zamudili veliko priložnost. Ne borimo se zato, se tukaj za več pravic za avtor je, borite se proti tistim, ki želijo omogočiti invalidnim osebam enak dostop do kulturnih dobrin eh, z listino o temeljnih pravicah, da bi lahko pri tem torej, tudi enakopravno sodelovali. Pozivam vas, eh, odstranite ovire in eh, podprite obvezujočo pogodbo. Hvala lepa. <clears throat> Hvala lepa. Naslednja gospa Svinborn, minuta. You, Hvala lepa, gospod predsedoči. Pozdravljam predlog za resolucijo. To je rezultat peticije državljanov. Mislim, da moramo zagotoviti, da bodo knjige nastali pisni dokumenti in dostopni za slepe in slabovidne. Rezultati nedavne študije, ki jo je organizirala Kraljeva organizacija za slepe, kaže, da je zelo malo knjig na voljo v alternativnih formatih. To gotovo omejuje dostop slepih in slabovidnih do teh formatov. Vendar pa imamo različne tehnologije in mislim, da imamo tudi različne alternative za to, da bi tem invalidnim osebam zagotovili tehnologijo. Prav tako moramo to ustrezno podpreti, tako da bodo slepi in slabovidni lahko pridobili tudi zaradi računalniških eh, rešitev, ki jih imamo na voljo. Zagotiti moramo, da bomo imeli ustrezne naprave in računalniške priprave, na voljo za slepe in slabovidne, da bodo tudi ti lahko sodelovali pri novem dostopu do literature. Hvala lepa. Naslednji gospod Paška, minuta. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Hvala lepa, gospod predsedajúci, gospod komisár. Slepi in slabovidni so mi pisali in so želeli, da jim pomagam pri tem, da bi uveljavili namensko odstopanje od avtorskih pravic kar se tiče tiskanih in audiovizualnih eh, materijalov. Organizacija predlaga, da bi skušali zagotoviti obvezujoče pogodbe za slepe in slabovidne. Tako bi potem prišli do boljše rešitve, kot pa so prostovoljne rešitve v EU. Slepi in slabovidni skušajo spremeniti mnenje Evropske unije. Evropski parlament je že predlagal to aprila 2011, ko smo govorili o pogajanjih o tem. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Zelo točni ste bili. Naslednja gospa Sinclair, minuta. Hvala lepa, gospod predsedoči. Veselimo vsaka pobuda, ki skuša pomagati invalidnim osebam, v tem primeru slepim in slabovidnim. Evropska unija je bila neobčutljiva za potrebe milijone slepih in slabovidnih do sedaj. Vse države članice in ustrezne inštitucije morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, zato da bi pri svetovni organizacije za intelektualno lastnino zagotovili namensko odstopanje od avtorskih pravic in obvezujočo pogodbo. Tako bi omogočili to, da bi lahko slepi in slobodni tudi brali. Herzlichen Dank. Hvala lepa, gospa Sinclair. Torej, delovalo je, držali ste se časa, tako da bodo tudi ostali trije še dobili besedo. Najprej gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsedoči. Hvala lepa tudi mojim discipliniranim predhodnikom. Zelo hvaležen sem gospod Maconi, da je zastavila to vprašanje. Govorimo o listini o temeljnih pravicah in o pogodbi Evropske unije o diskriminaciji, ki se je potrebno izogibati in poziva svetem komisijo, da naj sprejme ta pogodbo v pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino. Odbor za peticije je obravnaval sklep Evropskega parlamenta lani, ko smo se že zavzeli za obvezojočo rešitev. Gospod komisar, zato razumete, da smo nepotrpežljivi in oznemireni. Zato vas resnično prosimo, da upoštevate mnenje parlamenta in da se resnično odločno zazamete za to, da bi dobili zavezojočo pogodbo. Pravi čas je za to mislim, da gre za najšipkejše v naši družbi, za invalidne osebe in zaslužijo si obvezujočo pogodbo. Hvala lepa. Naslednji gospod Romeva je Rueda, minuta. Hvala lepa. Želel sem spregovoriti, ker sem usupal. 30 milijonov ljudi je slepih in slabovidnih, pa samo 5 milijonov odstotkov knjig ime na voljo. Govorimo o bogatih državah. V revnejših ni ta številka niti pri enem odstotku. Kaj EU počne? Kaj počnemo mi, ki se borimo proti diskriminaciji? Naleteli smo na težave in ovire. Morali pa bi se boriti za mednarodno pogodbo, ki bi dovoljevala slepim in slabovidnim, eh, da bi imeli dostop do knjig. Želijo si brati. In resnično je presenetljivo za Evropski parlament, da moramo pozivati toliko časa komisijo in svet, da pokažeta vodilno vlogo eh, globalno gledano na tem področju. To moramo storiti in upamo, da bo ta razprava pomagala, pripomogla k temu, da se bodo stališča spremenila. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoči. 30 milijonov v EU je slepih in slabovidnih. Nimajo pravic, nimajo neomejenega dostopa do knjig. Nekoliko drugače bom to izrazile. Slepi in slabovidni nimajo pravice do izobraževanja, če natančno pogledamo. Zazemamo se za boljše izobraževanje in usposabljanje. Pri tem pa tem, kar ne omogočamo slepim. Ta diskriminacija se mora končati. Torej, zauzemite se resnično za slepe in slabovidne in jim dajte enake možnosti. Prosim, naj sledijo dejanja. Hvala lepa, kolegica. Tako, sedaj pa še dve minuti v imenu komisije. Komisar Barnier. Merci, monsieur le président. Euh, euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči najprej. Zelo sem vesel, da vidimo kritična stališča, emocije in vsi pozivate komisijo naj kaj ukrene. Opogumljen sem zaradi tega, kar ste dejali in kako pozivate komisijo. Pozorno sem prisluhnil, gospe in gospode, kajti to je tema, ki se mi osebno zelo zavezan zaradi osebnih razlogov zavezan sem pomoči invalidnim osebam, kakršnakoli že je njihova invalidnost. Kot je dejala gospa Harkin, ko je govorila o Evropi državljanov in kot je dejala gospa Lichtenberger, tisti, ki se soočajo z največjimi težavami, ki so invalidi, imajo še več pravic do dostopa do kulturnih dobrin. Potem veliko izmed vas, gospa Blinkovič Jute, gospa Vertman, Tikal, Romeva, vsi ste citirali številke. Milijoni državljanov so slepi ali slabovidni. Kot je dejal gospod Kašman. trenutne vrste diskriminacije so nevzdržne. In to bi dejal tudi gospod Prendergast in gospod Swinburne, ki ste govorili o tem. Sedaj smo v dialogu z našimi mednarodnimi partnerji. In Evropska komisija je upogumljena zaradi besed Evropskega parlamenta. Zavezali se bomo k izboljševanju pravic slepih in slabovidnih. Odprt sem za obvezujočo pogodbo. Preden pa krenemo na to pot, prosim, razumite. Moramo prepoznati vsebino besedila, ki bo podal zadovoljive rešitve za težave invalidnosti in diskriminacije. Sem pragmatik. veliko časa sem namenil temu, tudi na začetku svojega mandata sem se tega lotil in sem se sestal z organizacijami za slepe in slabovidne. Nedavno sem se sestal za eno v Španiji, pa tudi v Bruslju. Gospa Auken, eh, zaželeli ste si praktičnih ukrepov podpisali smo dogovor o sodelovanju med eh, založniki in slabovidnimi. Leta 2010 to nudi strukture za to, da bi lahko razširili dela, ki so dostopna slepim in slabovidnim po vsej EU. Kaj lahko storim? Temu sem zavezan. Najprej lahko sodelujem z organizacijami za slepe in slabovidne in z ložniškimi organizacijami, da bi dosegli napredek, da bi pripravili dobro besedilo za obvezujočo pogodbo. Kompromisno besedilo, ki smo ga pripravili, je zaenkrat eh, še premalo napredno. Moramo pa pripraviti torej nekaj, kar bo pomagalo slepim in slabovidnim. Paška, gospod Harkin in ostali. Želim si resničnega napredka. Ne želim želja ali besedil komisije, ki bodo tehnična ali preč pravna. Da pa bi to zagotovili, potrebujemo kakovostno besedilo in potrebujemo specifične predloge kako lahko pridemo do obvezujoče pogodbe, najprej potrebuje mandat strani sveta. Prav tako se moramo strinjati v kolegijo komisarjev. Mislim, da to lahko dobim. Svet pa mi mora dati mandat in eh, prosil bom za ta mandat, da se pogajam za obvezujočo pogodbo. Gospa Auken, dejali ste, da se vse države članice strinjajo. Po mojih podatkih to ni res. določene države članice se zaradi različnih razlogov ne strinjajo. Potrebujem pa soglasje. Če mandata ne bo, ne bomo dosegli napredka. Tako da upam, da bom v naslednjih eh, tednih eh, dobil podporo držav članic, zato da se bom lahko dejavno lotil podporo obvezujočej pogodbi. Sestal se bom vsako od držav članic in bom zahteval mandat, želim si ga dobiti. Želim si, da bi to vodilo do pravih sprememb. Tako se lotevam zadeve v tem trenutku. Podal bom predlog kolegijo komisarjev in jih prosil za podporo pri tem mandatu. Prav tako bom podporo iskal pri vseh državah v svetu in uh, gospod Berlinguer in gospa Bilbao. Veste, da nisem konzervativec, uh, vaša resolucija me upogumlja in to sedaj pravim tudi gospe Maconi in gospodu Koši, ki je jasno zagovarjal to pogodbo. Še se bom vrnil sem in vam poročal to bom storil iskreno. Bil sem odkrit tudi sedaj. Veliko, nekaj težav je pred nami, skušal bom jih odpraviti, kajti pomembno je, da zagotovimo pravice iz teme, listine o temeljnih pravicah in deloval bom v tej smeri v naslednjih tednih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar, za ta obsežen odgovor. To si tema tudi zasluži. Eh, sedaj pa smo dobili še resolucijo odbora za peticije. Glasovali bomo jutri ob 12. uri. Razprava o tej točki je s tem zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Simon.